pisci oziroma avtorju, gospodu Sančesu Presedo. Gracias, presidenta. Quisiera... Hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi rad izrazil zadovoljstvo nad tem, da lahko jaz predstavim to vprašanje o posodobitvi področja državnih pomoči. To počnem v imenu predsednice odbora za um, gospodarske zadeve, ki je to pripravila. Hvala tudi uh, komisiji za pripravljenost uh, odgovoriti na to vprašanje in žal mi je, da gospoda Almunje, ki je pristojen za konkurenčnostno politiko, ni tukaj. Uh, Torej gre za predlog dveh uredb o programu za posodobitev državnih pomoči. To je predlagala um, komisija in nadzor državnih pomoči sodi v konkurenčnostno politiko, hkrati pa gre za vidik notrnega trga. Državne pomoči lahko nadomestijo primankljaje na trgu eh, in ne ogrožajo narodnega gospodarstva in ne vodijo do izkrivljenja konkurence. Podjetja, ki proizvajajo neko blago ali storitve, ki bi se jih drugače ne dalo dati na razpolago v okviru konsolidacije proračuna in spričo šibke konjunkture je toliko bolj pomembno, da se državne pomoči um, organizira čim bolj učinkovito. Če se bolje koristijo državne pomoči, se lahko s tem tudi bolje skoristijo prednosti, ki jih nudijo. Uh, Vse to pa moramo poštevati v okviru pravne varnosti in s čim manj administrativnega bremena. Če želi komisija izvesti tak pregled, zato da bo poskrbela za smiselno porabo državnih pomoči in se osredotočiti na tiste področje, ki vodijo do um, izkrivljene konkurence, ne da bi hkrati um, tu povečala administrativno breme za tiste dejavnosti, ki so čezmejne narave in ne ogrožajo konkurence, ampak temveč se omejujejo na um, podporo kulturi, medregionalnega sodelovanja in tako naprej, potem je to dobro. Gre za cilje, ki so zagotovo hvale vredni, vendar niso novi. Kajti tudi prejšnja konkurenčnostna politika je uh, zasledovala te cilje. In zato želim na današnjem prvem plenarnem zasedanju letošnjega leta izraziti željo, da bi imeli več uspeha kot vaši predhodniki. Zato mora biti sistem izboljšan. Eh, Evropsko računsko sodišče je v svojem poročilu o državni pomoči iz decembra 2011 že izrazil nujnost, da se državne pomoči bolje nadzirajo. Komisija je sedaj ugotovila, da je 40 odstotkov nadzorovanih primerov na nacionalni ravni, torej 40 odstotkov primerov je povezanih z težavami in tu se moramo odzvati. najprej treba izboljšati predhodne konzultacije eh, in tudi to, da se pravila pravilno uporabljajo, poskrbeti je treba, da se nacionalno dogovorjene pravila upoštevajo in da. So tudi informacije um, pošta, podane pravilno in da se tudi uh, ponovno izterja neupravičeno dodeljene pomoči. To je treba prenesti seveda tudi na posamezne ravni, ki so v posameznem primeru pristojne. Izvajanje podeljevanja teh pomoči in pa nadzor na evropski ravni sodi tudi k demokratičnim načelom. Novi predlogi se tudi naslanjajo na člen 109 uredbe o delovanju Evropske unije. Tu ima parlament samo posvetovalno vlogo. Drugi vidiki upravljeno gospodarstvo pa so že podvrženi tej odločitvi. Med njim tudi predlog za spremembo že sprejetega instrumenta, ki je bil eh, sprejet v postopku soodločanja o zadolževanju javnih storitev um, v prevoznem sektorju komisija ne sme pozabiti, da se legitimira s parlamentom in da je parlament zaveznik komisije. Zato prosim parlament da odgovori na naslednje vprašanje. Prvič, ali bo komisija v celoti upoštevala mnenje parlamenta v zvezi s tema predlogoma? In drugič, ali bi pri prihodnih spremembah pogodb soglašala, komisija soglašala, da bi bilo treba preučiti uvedbo soodločanja na to področje? Hvala lepa. V imenu komisije, podpredsednik Kalas, beseda je vaša. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija pozdravlja interes Evropskega parlamenta v zvezi s pobudo za posodobitev področja državnih pomoči. Dva predloga komisije za prevetritev uredb, smo, kar smo sprejeli decembra 2012. Komisija pozdravlja odprti dialog z Evropskim parlamentom v zvezi z posodobitvijo državnih pomoči. Prispevek parlamenta na delavnici, ki ga je organiziral odbor ECON septembra 2012 in pa predstavitev, ki je potekala oktober 2013 o um, programu dela komisije. To je bilo v boje v veliko pomoč za naše delo. Komisija je parlamentu, svetu in državami članicami program poslala takoj po sprejetju decembra 2012. Glavne usmeritve so bile predstavljene parlamentu že vnaprej, prav tako pa tudi državam članicam. V skladu s členom 109 nove Evropske pogodbe je svet pristojen za posvet za parlamentom. v zvezi z določbami povezanimi 107 in 108 členom uh, glede državnih pomoči. Vzeli smo na znanje vaše željo o vključitvi postopka soodločanja v zvezi z um, prihodnih spremembah, vendar pa je to podvrženo tudi zakonodajnemu okviru, kot sta podvržena tudi sedanja predloga. Uh, Komisija bo obveščala um, parlament v zvezi z napredkom in tudi o javnih posvetih in novih smernicah, ki bodo v zvezi s tem sprejeti. Komisija se veseli imenovanja poročevalcev in pa mnenja parlamenta v zvezi z obima predlogoma. Službe komisije so poročevalcem na voljo in prav tako pa tudi drugim zainteresiranim poslancem in poslankam da tudi ponudi morebitna potrebna pojasnila. Hvala lepa. Hvala, komisar. Sedaj pa v imenu EPP gospod Hökmark. Hvala lepa, hvala tudi tako poročevalcu kot tudi komisarju. Mislim, da ne smemo pozabiti, da državno pomoč vedno prinaša tveganje. Um, pa pa izkrivljanja konkurenčnosti. Tu gre vedno tudi za tveganje na notranjem trgu, zato imamo tudi zakonodajo povezano z konkurenčnostjo in pa stroga pravila za državne pomoči. Ko govorimo o posodobitvi državnih pomoči, mora biti načelo manj, ampak bolje usmerjene državne pomoči. O javnih financih smo pravkar razpravljali. Državna pomoč vedno spodkopava stabilnost javnih financ. Zato bit, mora biti cilj manj in bolje usmerjene državne pomoči. Podpiranje znanja, podpiranje inovacijskih grozdov, podpiranje storitev, ne pa razli, posamezne note, posamezna podjetja. Uh, treba je podpreti eh, porast novih eh, tehnologij na različnih področjih in mislim, da mora tudi komisija zagotoviti, da bomo lahko zagotovili manj državne pomoči, kajti tako bomo omogočili več zasebnih vlaganj in več konkurenčnosti hkrati pa morajo biti pomoči bolje usmerjene, ne smejo skrivljati konf, konkurence in morajo spodbujati inovacije. In to morajo biti izzivi komisije v prihodnih letih. Hvala lepa. Hvala gospod Hökmark. Sedaj pa gospod Koferati v imenu SND. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, Predvidevam, da tako kot mi tudi vi želite delati v situaciji, kjer državne pomoči sploh ne bi bile več potrebne, ampak to bi bil ideal in zaenkrat, če nismo tako daleč. Danes moramo upoštevati, da obstaja potreba potem, da se um, zadeve harmonizirajo. To pa je možno le, če se ta politika tudi izvaja. Če želimo, pridemo tako, kot se danes dogaja, v tako težke, težko situacijo, kajti kriza je zadela vse države, potem je tveganje, da se bo eh, pretirano porabljalo državne pomoči in ne, da bi bile usmerjene v pravi cilj. In to zagotovo tudi izkrivlja konkurenčnost. Predlog komisije je usmerjen v posodobitev in ima to za cilj, ampak seveda moramo tudi razumeti, kaj razumemo pod pojmom posodobitev. Mislim, da gre tudi za časovni problem. Če so državne pomoči podvržen dolgim postopkom, tako kot danes je, potem niso dovolj učinkovite, da bi se lahko borile proti kriznim situacijam, ki pa vodijo tudi do nujnih situacij. Torej gre za nadzor načinov izvajanja državnih pomoči, zato da bi tudi preprečili zlorabo in tudi preprečili, da bi vse skupaj vodilo do tega, da bi se denar porabljal za nekaj, kar od samega začetka sploh ni bilo pojasnjeno. Treba je torej ukrepati hitro, hkrati pa je potrebna tudi kontrola in to bi se dalo zagotoviti, če bo postopek, kot pravi tudi komisija, določen v skladu z določenimi merili. In ti ne bi bili, morali biti potrjeni le v praksi, ampak bi morali vključevati tudi določene nove elemente, za katere potrebujemo pogum, da jih uresničimo. Kar pa se tiče posodobitve zakonodaje, Pa še sledeče, odnosi med različnimi institucijami, torej parlamentom, svetom in komisijo, to je tu pod vprašanje, parlamentu ne more imeti neke obrobne vloge. In to, kar ste pravkar potrdili, sprejemam kot zauzeto za to, da boste obveščali parlament in upoštevali njegove želje, vendar pa, če nimamo neke teže pri tej posodobitvi, potem obstaja nevarnost, da ne bomo dosegli napredka. Re, dejansko želimo neko vezanost za naprej. Tako da bo lahko prelisle parlament tudi dobil neko prednostno logo in ne vključen kar nekako. Hvala lepa v imenu skupine liberalcev, kolekcija Sofija Interfeld. Hvala lepa, gospod predsedujoča gospod komisar, kolegice in kolegi. Ja, ne morem drugače, kot da sem nekoliko v zadregi, ko prebiram te predloge. Še posebej gospod Sanče presedo in gospod Hökmark se je izpostavila nekaj teh težav. Kaj ti cilj je sicer slišati odličen, manj in bolj usmerjene državne pomoči. To je mantra, ki jo poslušamo že leta, ampak vendarle se ne morem kaj, da se mi ne zdi, da gre pri teh predlogih v bistvu za to, da bi po eni strani postalo enostavneje zagotavljati državno pomoč, po drugi strani pa eh, onemogočiti ali otežiti izpodbijanje državnih pomoči, da bo težje podjetjem, ki menijo, da so v slabšem položaju, izpodbijati državne pomoči namenjene drugim. Državna pomoč ne bi bila nekaj začasnega, nekaj eh, izrednega. Kolega Koferati je dejal, da takrat, ko so časi še posebej težki, moramo imeti možnost, da posežemo v razmere. Ampak bojim se, da glede na vse izboljšave oziroma spremembe režima državnih pomoči v zadnjih eh, letih, državne pomoči postajajo čisto strukturna stvar, nekakšen eh, običajen sestavni del javne porabe. In temu ne more biti tako. Državna pomoč mora ostati izjema. Prav tako ni bilo izpostavljeno vprašanje, ki ga izpostavlja gospod Sanchez. Presedo namreč, eh, to poročilo, izpostavlja dejstvo, da se 40 odstotkov pomoči, ki se dodeli v okviru te izjeme, ne da upravičiti, oziroma da je ta pomoč lahko celo neupravičena. Kako torej lahko govorimo o tem, da bi še nadalje sprostili režim državnih pomoči, če pa to vprašanje sploh še ni rešeno. No in ne nazadnje, pridružujem se tudi tistim, ki pravijo, da v končni posteljici tu ne gre zgolj za čisto administrativno zadevo, ampak da gre za odločitve Eh, glede same politike. In skrajni čas je, da se nam eh, tudi eh, komisija pridruži. Skrajni čas je, da to postane tudi predmet, ki bo v pristojnosti parlamenta. Hvala. Hvala lepa, gospod Intefeld. Besedo dobi kolega Švab, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Lahko se deloma strinjam s tem, kar je bilo nekor povedano, ampak najprej naj povem, da če tudi podpredsednika Almunija danes osebno ni tu, predlog eh, komisije, da se v prihodnosti osredotočamo na tiste največje, najpomembnejše eh, predloge z vidika notranjega trga, to se mi zdi pomembno. In eh, smiselno je, da se ne samo mi, ampak tudi komisija res osredotoči na tiste res pomembne primere. Mislim pa, da je kritika, ki so jo izrekli kolegi, še posebej to, kar je dejala gospa Interfeld, tudi Eh, nekaj, kar je potrebno eh, zavrniti. In zato potrebujemo natančne kriterije, na podlagi katerih bo jasno možno izbirati te posamezne primere, katere tako bo ta novi predlog smiseln. Kot drugo, gospa predsedujoča, če se bo Evropska komisija pomaknila od načela, odmaknila od načela v naprejšnje, torej ex ante kontrole, in se odločile za ekspost nadzor, moramo zagotoviti, da bodo nacionalni organi to nalogo opravili sami in to pomeni, da jo morajo opravljati dosledno. To pomeni, da je potrebno odlično sodelovanje med Evropsko komisijo na eni strani in nacionalnimi organi na drugi in to sodelovanje treba še izboljšati. Prav tako naj povem, da je pomembno, da komisija tudi konkretneje, skupaj s prizadetimi stranmi, eh, preiskuje primere nedovoljene državne pomoči, ne samo, da sodeluje z nacionalnimi državnimi organi. Sprašujem se, ali ima Generalna direkcija za konkurenčnost eh, dovolj kadrov za takšen izziv. No in na zadnje, gospa predsedujoča, zdi se mi pozitivno, da na nekaterih področjih, kot naprimer eh, zdravstvo in širokopasovni dostop do interneta izozamemo iz eh, pravil glede eh, skupin. Pomembno pa je, da upoštevamo tudi eh, proračunske maksime, ki jih vedno osnova slišimo tudi v okviru poročil iz Evropskega semestra. Hvala lepa, gospod Švab. Prehajamo na prostor razpravo. Besedo dobi gospa Galpelc. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Mislim, da je potrebno posodobiti državne pomoči oziroma njihov nadzor. Treba je izboljšati kakovost tega nadzora strani komisije, prav tako moramo zagotoviti to, da se kar se da omeji število eh, izkrivljen konkurence. Trenutna pravila so zelo zapletena in eh, zelo težko Eh, jih uveljavljajo mala in srednja velika mm, podjetja. Kar zadeva mnenje odbora Ekon, se strinjam, da bi bilo vsekakor utemeljeno, da tudi parlament izvaja demokratični nadzor na tem področju. Ne vemo, zakaj so odločanje na tem področju ne velja. Pomembno je, da to novo pristojnost pridobimo skupaj z določenimi delenimi pristojnostmi na področju usklajevanja ekonomskih politik. Gre za temeljno politično vprašanje. Če že govorimo o politiki rasti, če govorimo o krepitvi učinkovitosti javne potrošnje, potem je pomembno tudi, da se zagotovi sodelovanje in soodločenje parlamenta. Hvala lepa, gospod Galpelc. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Delovanje Evropske unije, pogodba o delovanju Evropske unije v 473a določa, da se način državnih pomoči določa sklepom sveta na predlog komisije. Maja 2012 je komisija podala predloge za posodobitev sistema državnih pomoči, rekoč, da bo opravila tudi posvetovanje s parlamentom in drugimi deležniki glede posodobitve sistema državnih pomoči. Sprememba smernic o državnih pomoči je torej nekaj, kar je potrebno sprejeti skupaj z Evropskim parlamentom. Če se bo komisija odločila za razširitev področji državnih pomoči, ki so izuzeti iz obveznosti poročanja, bodo imeli države članice še več eh, obveznosti na področju pravilnega uveljavljanja pravil o državnih pomočeh. Ovenem pa je potrebno tudi poenostaviti ta postopek, kar eh, zadeva pritožbe. Hvala lepa. Naslednji. Gospod Paška, hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Nobenega dvoma ni, da se zakonodajo prilagodi potrebam vsakdanjega življenja, če se to izkaže za potrebno. Zato lahko spremimo eh, ta predlog o spremembi uredbe o državnih pomočeh. Sporna je pravna podlaga, namreč pri spremembi te zakonodaje je komisija zaopšla Evropski parlament. Pomembno je, da uredbo 659 spreminjamo tudi eh, pristojnosti regionalnih eh, oblasti v okviru eh, okvirnega sporazuma med parlamentom in komisijo in parlament bi moral biti vključen v pripravo tega predloga. Kar zadeva člen 109 PDEU, ki določa način, kako naj postopa komisija, tu menim, da je v prihodnje potrebno takšne spremembe sprejemati po postopku soodločanja. odločanja. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Vprašanje državnih pomoči je zelo pomembno. Gre za pomoči, ki jih eh, podjetja potrebujejo za financiranje oziroma sofinanciranje investicij. Eh, to še posebej velja tudi za male države članice. Zato je še kako pomembno, da je Evropski parlament vendarle ima vpliv na posodobitev te zakonodaje in na spremembe teh predpisov. Žal je tu parlament reduciran na pravico do posvetovanja, eh, čeprav, kot sem dejal že prej, ta mehanizem ima pomembno eh, politično vlogo. Evropska eh, komisija mora upoštevati predloge Evropskega parlamenta. Ustrezno izvajanje državnih pomoči lahko zagotovi več zaposlitev in izboljša raven življenja, prav tako lahko okrepi gospodarstvo in zagotovi večjo stopnjo ravnovesja med gospodarstvi. Hvala lepa. Besedo dobi komisar Kalas. Izvolite. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, hvala lepa za vse vaše komentarje. Novenega dvoma ni, da so vprašanja vezane na državne pomoči izjemnega pomena in da so vedno znova na dnevnem redu Evropske komisije. Vse čas govorimo o konkretnih primerjih državnih pomoči in eh, verjemite, ko gre za predloge o državni pomoči in ko gre tudi za morebitne spremembe pravil za državne pomoči, ti predlogi prehajajo strani držav članic, ki želijo pomagati posameznim podjetjem ali panogam. In naloga komisije je, da stvari ohrani pod nadzorom. Naša naloga je zato to, ravno to, da preprečujemo nepoštene državne pomoči, ki bi izkrivljale konkurenco. Ampak življenje se vse čas spreminja, čas se vse čas spreminja, pravile se vse čas spreminjajo, gospodarstvo se vse čas spreminja in zato je tudi potrebno posodobiti pravila, da bodo postopki bolj enostavni in bolj transparentni. To je cilj, ki je izjemnega pomena za Evropsko komisijo. Ker zadeva pravno podlago, ker zadeva način organizacije dela, to je seveda odločitev vseh zakonodajnih teles, ne samo Evropske komisije. Lahko vam samo zagotovim v imenu Evropske komisije, da bodo stališča in eh, komentarji Evropskega parlamenta še naprej izjemnega pomena za Evropsko komisijo v okviru celotnega postopka posvetovanja, ki je tudi predviden v tem primeru. Hvala lepa. Moram vam eh, sporočiti, da sem dobila še en predlog resolucije. Eh, jutri ob 12. uri pa bo potekalo glasovanje. Tako, na dnevnem redu imamo zdaj ustno vprašanje komisiji o največjih eh, dovoljnih dimenzij.